ker takoj bomo začeli z zasedanjem. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Že včeraj smo se srečali in razpravljali, tudi v delovnih skupinah smo delali. Potem pa smo se še zvečer srečali na neformalnem druženju. Sedaj pa bi rad pozdravil predsednika vlade Mačarske, Viktorja Orbana, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije, ter gospodu Barozu, predsedniku Evropske komisije. Torej, z nami sta dva gosta, gosta ki bosta oba tudi govorila na tem medparlamentarnem sestanku. Najlepša hvala, da sta prišla k nam. Zelo pomembno je, da sta prisotna na tem sestanku našega skupnega parlamentarnega sestanka. Tema, ki jo obravnavamo, pa, zahodni, pa je Zahodni Balkan, vključevanje v Evropo. To je pomembna tema in vse države članice so pokazale veliko zanimanja za to temo. To je šlo tudi iz razprav, ki smo jih imeli včeraj. Na vas opomnim, da je danes tudi še vedno na, na voljo 21 uradnih jezikov Evropske unije, torej tolmačenje o te jezike, poleg tega pa še hrvaško, srbsko, makedonsko, albansko. In eh, ponovno bi vas sad opozoril, če želite govoriti, izpolnite obrazce, ki jih imate pred sabo. Torej, to velja za vse tiste, ki želite sodelovati v, razpravo, v razpravi. Imeli bomo razpravo oziroma debato z predsednikom Sveta Evropske unije, gospodom Orbanom, mađarskim premijejem in predsednikom komisije, gospodom Barozo. Toliko informacij za začetek sestanka. Sedaj pa bi dal besedo gospodu Köverju. On namreč sopredseduje z mano temu sestanku. In še enkrat najlepša hvala, Laslo, da ste tako učinkoviti in da sodelujete z mađarskim predsedstvom oziroma da ste omogočili to sodelovanje. Sedaj vam prepuščam predsedovanje. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko čas mi je in hvala za priložnost, gospe in gospodje. Rad bi vse pozdravil na drugem dnevu tega sestanka. Kot je rekel predsednik, smo včeraj imeli zvečer še kulturni dogodek. Prva točka na današnjem zasedanju pa so poročila delnih skupin. B delovni skupini boste imeli na voljo 10 minut, kjer boste lahko poročali o svojem delu. Tako bi dal besedo sedaj gospedu Rispak, da nam predstavi delo v prvi delovni skupini, ki je imela naslov uh, sodelovanje na področju PNZ. Dragi kolegi, včeraj smo v delovni skupini ena obravnavali sodelovanje na področju svobode eh, pravice in varnosti. Obravnavali smo se z vprašanji preseljevanja, pravosodnih sistemov, um, migracij itd. Imeli smo sopredsedujoči, gospo Kopa in gospo Kjerkovsko, obe sta omenili, kako je to pomenilo, pomembno v Evropski uniji in tudi drugih državah. Uh, zlasti, ko gre za sodelovanje na tem območju svobode, varnosti in pravice. E, sodelovalo je e, kar nekaj predstavnikov, tako e, iz držav Balkana, kot tudi parlamenta. Sedaj leto in pol po volitvah še vedno. Sicer še nimajo vsi uh, izoblikovanih vlad, ampak kljub temu so sodelovali. Glede liberalizacije vizov v Kosovo, Kosovo, uh, Albanija, Mačari so govorili o tem, o liberalizaciji uh, eh, vizovskega režima za države Zahodnega Balkana. To je pomemben korak za regionalno sodelovanje. Govornik iz uh, Kosovskega parlamenta je poročal o prizadevanjih, ki jih izvajo v njegovi državi, da bi izboljšali zmogljivosti in omogočili dostop do političnega načrta na tem področju glavna hrvaška eh, vprašanja. Uh, glavno vprašanje so bila zlasti azilna politika, tudi imeli več skupne prakse na tem področju. Nemčija in Grčija sta izrazili uh, eh, svoje stališča glede uh, azilne politike in preseljevanja. V povezavi z azilnimi vprašanji in nezakonitim preseljevanjem so nas opomnili, da moramo spoštovati človekove pravice in človekovo dostojanstvo. Uh, Nova skupna politika, ki se nanaša na zeleno politiko, opredeljeno v Lizbonski pogodbi, bi morala biti sedaj zares vzpostavljena. To je, sta omenili zlasti Mačarska in Poljska. Strani večjih delegatov smo slišali, da sistem liberalizacije vizumov ni takšen, da bi eh, potem veliko, eh, pomenil veliko priseljevanje iz Zahodnega Balkana v EU različne države so spostavile različne instrumente v zvezi s tem. Potem smo slišali tudi pozitivne ocene tega, zlasti švedske, grče in mačarske. Policijsko sodelovanje, cilje tega in sodelovanje v regiji nasplošno igra pomembno vlogo v razpravah. Polska je pozvala, da bi morali imeti več možnosti za sodelovanje med državami. Um, Zaenkrat sodelujejo bolj z Hrvaško. Potem smo slišali o vlogi policijske misije v tem kontekstu. Potem smo tudi slišali o tem, kako pomembno delo se izvaja v regionalnem svetu za sodelovanje na tem področju, ter tudi v drugih eh, področjih, ki zadevajo regionalno sodelovanje. Potem smo se ukvarjali z bojo proti korupciji in trgovanje z ljudmi. To mora biti prioriteta v politickem sodelovanju. Takšnega mnenja je bila Švedska. To je vir številnega zla in vpliva tudi na socialni red ki ne deluje v državi, kjer eh, so gospodarske razmere zelo slabe. Rezultat tega je dvig eh, kaznjivih dejanj in kriminala v teh regijah. Socialni red in varnost sta pomembni potrebi za, oziroma sta pomembni, če želimo preprečiti to. To je podarila Češka. Švedska je podarila vprašanje korupcije in uh, trgovine z drogami. Podarili so, da je pomembna tukaj vloga Europola. Skupaj smo se strinjali, da bi nacionalni parlamenti vzhodne Evrope morali nadzirati, izvajati zakonodaje na teh področjih, o kateri smo se pogovarjali v naši delavnici. Bolgarija je podarila vprašanje ksenofobije, tudi proti temu se moramo boriti. To so povezani s komentarjem poslanca o spoštovanju pravic manjšin. Pravosodni sistemi. Reforma pravosodnega sistema je prioriteta v jugoshodni Evropi dostop do pravosodja in sodnih inštitucij je še vedno um, predmet številnih pomislekov. To so podarili uh, številni govorniki. Uh, ves čas bi morali spremljati to in uh, preverjati usklejevanje z, z določbami zakonodaji. Podarili so, da bi morali imeti inštrumente, ki bi zagotovili večjo vzdržnost teh sistemov. Potem smo slišali veliko o sodelovanju Srbije z um, sodiščem za bivšo Jugoslavijo. Morali bi tudi spoštovati neodvisnost sodstva, zlasti to velja za Bosno in Hercegovino. Mislim, da sem s tem uh, predstavila delo v naši delovni skupini. Delo ni bilo enostavno. Hvala in hvala, ker ste me poslušali. Upam, da nisem nikogar pozabila.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 sem predsedoval in da bom poročal o, o delu delovne skupine, ki je govorila o vključevanju državljanov. To je bila torej druga delovna skupina. Mogoče veste, da je za Mačare to zelo pomembna tema. Namreč nas je zgodovina naučila, da biti državljan ni nekaj, kar bi bila zgolj pravna kategorija, da je to nekaj, kar vključuje tudi čustveno identiteto to ima tako čustveno, kot tudi kulturno dimenzijo. To je pomembno za proces širitve, enako kot tudi velja za zakonodajo, za pogodbe. In politiki so uh, tam zato, da gradijo mostove. Oni morajo združevati posamezne pravne kategorije in jih približati srcem ljudem. Mogoče nam je na mačarskem to lažje, ker smo zgodovinsko povezani z Zahodnim Balkanom in državami na tem območju tako da smo razvili neko skupno razumevanje. Zato smo se tudi odločili za to temo, da je to tema skupnega parlamentarnega zasedanja. Jeko Kacin je tudi predsedoval tej delovni skupini. Povdaril je, da je vključevanje Zahodnega Balkana ključno območje za Evropsko unijo, kajti to je ključna dodana vrednost za Evropo. V uvodnih besedah so nas opomnili na kulturno raznolikost bivših držav oziroma držav bivše Jugoslavije. Opomnili so nas tudi na dejstvo, da obstajajo določene napetosti in določene delitve v tej regiji, da to seveda potem tudi vpliva na proces vključevanja. Slišali smo tudi, da moramo te izzive skupaj obravnavati. Neke osamljene razprave na ravni posameznih držav nam ne bodo pomagale doseči skupno razumevanje. Zato si moramo prizadevati za neke eh, večstranske forume, na katerih bi potem razpravljali o teh temah. Če želimo zagotoviti bolj noteženo zastopanje, se mora prizadevati Evropska unija. Podarili so tudi, da morajo mednarodne in evropske inštitucije uh, se bolj um, približati državljanom in posameznikom. Veliko krat so preveč odaljene od njih. Tako imajo pri tem pomembno vlogo zlasti nacionalni parlamenti in Evropski parlament. Oni imajo vlogo tega posrednika. V svojem govoru sem tudi omenil proces vključevanja Zahodnega Balkana, tako kot ga tudi eh, lahko vidimo, naprimer, z vidika, koliko, kako, kako te države izpolnjujejo pravne, ekonomske in socialne uh, kriterije. Ampak za pravo integracijo pa potrebujemo še več. Potrebujemo vključevanje državljanov in to tudi moramo spodbojati in to še zlasti velja za Zahodni Balkan. Če pogledamo zgodovino zadnjih nekaj let, to je najpomembnejša regija v tej, eh, najpomembnejši problem v tej regiji imamo različne etične skupine, zato moramo zlasti povdariti, da je integracija oziroma vključevanje v bistvu tista edina možnost za to regijo. Družba bo tako laže sprejela vse potrebne reforme. Če se bodo počutili doma v Evropski skupnosti, bodo to lažje storili. Če bodo vedeli, da vključevanje pomeni vključ skupno razumevanje, ne pa da se odrečejo svoji identiteti in seveda enako velja tudi obratno. Vključevanje državljanov bo lažje, če, oziroma bo, bo, bo, bo pomenilo, da bomo da tudi lažje sprejeli zakonodajo, ki velja v Evropski uniji. In zato si moramo prizadevati vsi. Izobraževanje je seveda najbolj um, logično orodje, ki ga lahko uporabimo, da bi to izvedli. Kajti na tak način izoblikujemo tiste, ki bodo izoblikovali mnenje o prihodnosti. Sveda pa ni kar tipično in enostavno, da bi velike število učencev na Zahodnem Balkanu potem izkoristilo to priložnost in uh, začelo študirati v Evropi. Zaenkrat ni dovolj finančnih sredstev za kaj takšnega, zato moramo podpreti nevladne organizacije v teh prizadevanjih. Mogoče bi vlade lahko bolj izkoristile možnosti, ki zagotavljajo programi Twinning in eh, krepile svoje kulture in eh, medsebojno poznavanje. Gre za to, da preprečimo izseljevanje iz teh regij te družbe potrebujejo znanja, izkušnje in mreže povezav. Ti mladi bi se zato morali vrniti domov in izkoristiti to znanje doma. Kulturna raznolikost je nekaj, kar morajo ohraniti. To je ključni cilj mađarskega predsedstva. Zavedati se moramo, da predstavniki etičnih skupin v regiji Zahodnega Balkana vidijo proces vključevanja v EU kot pot k miru. Zato je to pomembno upanje za vse državljane v regiji. Eh, to, da Evropska unija ne želi samo pomešati in teh kultur, ampak da jih želi ohraniti, vključiti in spoštovati njihovo raznolikost. Slišali smo o različnih pobudah za naprimer ohranitev naravne dediščine v tej regiji, na takšen način bi obogatili njihovo kulturno dediščino. Govorili smo o vključevanju državljanov, v primeru Zahodnega Balkana in držav tej regiji. Ne gre samo za državljane nekih držav, ampak gre tudi za etične manjšine, z narodne manjšine in različne etične skupine, ki lahko živijo tudi preko meja posameznih držav. Tudi to je en pojav, en pojav, ki ga moramo upoštevati. To je nujno, če želimo ohraniti raznolikost, ki ne pomeni neke slabosti ali grožne, ampak ki pomeni priložnost. Med temi skupinami so bili resni hudi konflikti. Ampak konec koncev je za te prebivalce to nekaj čisto naravnega, eh, da vse te kulture in jeziki živijo eden ob drugim. V tej razpravi niso sodelovali samo predstavniki parlamentov, nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta, ampak tudi teh držav. In to je pomembno, da sodelujemo in se pogovarjamo s predstavniki iz regije. Potem smo govorili tudi o kulturnem vidiku evropske integracije, ki je ključnega pomena za spostavitev miru in skupnega razumevanja med ljudmi. Vprašanje izobraževanja so tudi povdarili. Skrb za mlade je ključnega pomena omenili so, da bi morali razviti kurikulume. Kulturna raznolikost je nekaj, kar morajo uh, tudi predstaviti v učnih načrtih v šolah. Če želijo krepiti uh, in zgojiti generacijo, ki bo bolj strpna, podariti je tudi treba, da moramo skrbeti za te mlade, tudi potem, ko zaključijo šolanje. Žalostno je, da je delež brezposelnih v teh regiji tako zelo visok. Vključevanje revnih je tudi zelo pomembno. Zato smo tudi slišali, da bi bilo zaželjeno, da bi strategija za Rome, ki jo je oblikovalo mačarsko predsedstvo, morala vključiti, morala vključiti tudi države Zahodnega Balkana. Potem smo slišali, da so pobude, kot je pobuda za Donovsko regijo, tudi takšne, da bodo spodbujale to vključevanje različnih vidikov. In to ne le, da bi rešili kulturna vprašanja, ampak da bi zagotovili okvirni program, ki bo uh, obravnaval več vprašanj. Umetnost in kultura sta najpomembnejši sili uh, vključevanja. Zato je kar obžalovanja vredno, da ta vidik ni vedno dovolj dobro poudarjen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 a jelenük, a jövőjük és a gyökereik is Evropi, vendar predno se to lahko ustvari, potrebujemo eh, še kar nekaj korakov. Vsaka posamezna država si zasluži članstvo, vsaka država ima pravico biti del zgodbe o uspehu. Naša širitvena politika na Balkanu je bila vedno vključujoča. Eh, skorajšnja vključitev Hrvaške bi morala biti gonilo za celotno regijo za vključevanje. Tukaj ne gre le za solidarnost, gre za tudi sporočilo eh, opogumljanja. To seveda prinaša veliko eh, priložnosti in izzivov. Eh, pogajanja za vključevanje širitev v, na Hrvaškem se eh, približujejo koncu in začela se bodo tudi v drugih državah. Prišel je pa tudi trenutek, ko imamo še vedno veliko izzivov. Eh, eh, treba je razviti dialog med eh, Beogradom in Prištino in treba je rešiti eh, vprašanje imena bivše Jugoslovanske republike Makedonije. Pravna država in eh, pravica do svobodnega izražanja je seveda zelo pomembno v povezavi z Eh, območjem eh, svobode, pravice in varnosti in še posebej bi se lahko eh, želel zahvaliti gospe Pakovi in drugim poročevalcem, ki so sodelovali v tej delovni skupini. Dobro delojoče pravosodstvo, spoštovanje človekovih in manjšinskih pravic in seveda ostali. Eh, ostala merila so predpogoj za gospodarski razvoj in tudi prihod tujih investicij, ki pa seveda eh, morajo se zanašati na ustrezno, transparentno javno upravo in spoštovanje njihovega lasništva. Evropska perspektiva utrjuje demokracijo in stabilnost, ter omogoča eh, velik razvoj eh, tako držav kandidat kot potencijalnih držav kandidat v gospodarskem smislu. Bistvo je, da ste kredipilni in da imate trajnost. Kot sem rekel v saborju, bistveno je biti popolnoma pripravljen. Tukaj gre za kredibilnost. Celo pomembno je, da eh, državljani Evropske unije vedo, da ko se te države vključijo, so popolnoma pripravljene na članstvo. Eh, širitev ni samo eh, nek tehnokratski ali birokratski proces, ampak gre za transformacijo celotne države in njenih struktur. To je možnost večje harmonizacije ne le države, države, ampak tudi celotne družbe. Na ta način eh, pa moramo doseči čim večji konsens, kar nam bo dalo dobro osnovo za podporo eh, spremembam doma in sodelovanju v Evropski uniji. Vedno lahko te države eh, računajo na našo politično, gospodarsko in finančno podporo. Ne govorimo le o besedah, govorimo o finančni podpori, ki je že eh, naredila velike spremembe v mnogih državah, ki so že kandidatke ali to šele želijo postati. Imamo eh, predpridružitveno podporo. Do leta 2013 smo zato namenili 11 6,5 eh, milijard evrov za eh, graditev inštitucij, eh, razvoj podeželja in čezmejno sodelovanje. To je še en jasen dokaz, da želimo to regijo približati Evropski uniji. Kot je, bil tudi, kot je bilo dokazano z liberalizacijo vizumskega režima. Kljub vsem našim prizadevanjem, pa je hitrost eh, pridružitvenega procesa vedno odvisna od države same, zato pa potrebuje eh, močno vodstvo, medsebojno eh, spoštovanje in pripravljenost na sodelovanje. In Na ta način upam, da bo Zahodni Balkan končno uspel obrniti stran eh, težke nedavne preteklosti in se obrnil eh, v eh, prihodnost eh, kompromisa in konsensa. Tako delamo v Evropski uniji in ravno zaradi teh sposobnosti smo veliko močnejši. Imeli ste. Eh, delovno skupino oziroma delavnico o integraciji, mislim, da je to bistveno vprašanje. Nobena država nikoli ni izgubila identitete, ker se je vključila v Evropsko unijo. Ravno nasprotno bi rekel, ko delamo uh, skupaj, tudi utrjujemo svojo identiteto v medsebojnem spoštovanju. Naš namen je seveda skupni cilj. Kot sem eh, rekel na Balkanu prejšnji teden, eh, mora ta skupna eh, dobra volja biti osnova za naše skupno sodelovanje. Nacionalni konsens je nujno potreben na poti v Evropsko unijo in seveda temeljiti mora na kompromisih in mednarod, medsebojnem spoštovanju in upoštevanju. In tukaj nisem se želel pokazati, pogovarjati le z vladami, ampak tudi z parlamenti, tako da dosežemo potreben konsens. Prespričan sem, da bo do vse eh, države na Zahodnem Balkanu preka pokazale, da so pripravljene soočati se z izzivi. In kaj sem videl na nedavnem obisku? Po vsod, kamor sem prišel, eh, so vsi govorili o ključnosti evropskih integracij za mir in stabilnost. Vsaj v eni državi so mi rekli, edina stvar, kjer se vse naše stranke strenjajo, so evropske integracije. Na nek način je bila to velika spodbuda, po drugi strani pa nisem bil ravno uh, zadovoljen, ko sem slišal, da, se, um, da so si edini samo glede evropskih integracij. Dejstvo je, da v, so nekatere od teh držav bolj napredne od drugih. Eh, nekateri morajo biti še bolj odločene za izvajanje eh, dolgoročnih strateških interesov. Vendar strateški interes obstaja in mislim, da ne bodo zamudili evropskega vlaka. To je tudi zelo dober način dela za Evropsko unijo. Jean Monnet, eden od ustanoviteljev Evropske unije, je rekel, vsi so ambiciozni. Vprašanje je, če je nekdo ambiciozen za to, da bo ali da bo nekaj naredil. In mislim, da je v Evropski uniji pomembno ambicioznost nekaj narediti, izvajati reforme. Še naprej morajo te države izvajati reforme, biti zato dovolj ambiciozne in se vključevati v širitvene procese. Eh, komisija je pripravljena na tej poti podpreti te države in eh, jih eh, spodbujati z celotnim zaupanjem v njihovo prihodnje članstvo. Najlepše hvala za vašo pozornost. Köszönöm Barozó elnök úrnak a hozzászólás. Hvala lepa, predsednik Barozo, za vaš govor. Sedaj pa bomo imeli razpravo, gospe in gospodje, z udeležbo predsednika Evropskega sveta in Evropske komisije. Pravila v razpravi pa bodo naslednja, podobno kot včeraj. Če želite sodelovati, prosim, izpolnite obrazec za besedo za, eh, v razpravi. Vsaka delegacija je to dobila, potem bomo sestavili seznam vseh, ki želijo sodelovati. In vsak bo imel na voljo tri minute za svoj prispevek in to boste lahko tudi spremljali na ekranu. Prosim vas, da se vsi držite te omejitve. Skladno s pravili Evropskega parlamenta pa bomo tudi upoštevali postopek modre karte, kar pomeni, da lahko potem, ko nekdo govori, pove svoj prispevek, bo imel evropski poslanec pravico obračati neko vprašanje postaviti v 30 sekundah in a, govornik mu bo potem odgovoril v 30 sekundah. Najprej dobi besedo gospod Bosunaru. On bo prvi govoril. Gospod predsednik Evropske komisije, premije Orban, pred razpravo bi rad nekaj vprašal v zvezi postopkom. Kot veste, predsednik Buzek, 7. marca sem vam poslal pismo, kjer sem vas obvestil o izjavi, ki je bila podana proti meni, članu Evropskega parlamenta in podpredsedniku delegacije za odnose z državami Jugoshodne Evrope. Gospa Josefina Topali Almas, ona je predstavnica albanskega parlamenta, je podala to izjavo in no, ona danes tukaj. Gospod Topali me je obtožila 24. februarja v albanskem parlamentu svojega mesta, da sem rasist proti albanski in podkupljen, da se bojim pro, borim proti brezizovskem režimu za Albanijo. Izjava gospe Topali je neotemeljena, zato resna in nesprejemljiva. Užalila je ne le mene in moje dostojanstvo, ampak tudi inštitucije, Evropski parlament kot tak. Kot veste, gospod predsednik je, konferen je predsednik konferenca predsednika v Evropskem parlamentu pred mesecem ni razpravljala o tem. Vem, da ste vi, gospod predsednik, iz vašega najvišjega položaja kot predsednik Evropskega parlamenta poskušali večkrat preko diplomatskih, pa tudi iz drugih kanalov prepričati gospod Topali, da umakne svoje obtožbe. Sedaj nočem odpirati razprave, ki je konec koncev čisto nekorisna, kajti eh, vsi tukaj sedaj govorimo o zelo pomembni temi za Evropsko unijo in za naš kontinent. Ampak kljub temu sem želel vse opozoriti na to. Hvala. Eh, Vidim kar dva dve modri kartici v dvorani in zanima me, ali želite pokomentirati sedaj ta prispevek ali kaj drugega? Tai po to užduočiau klausimą. Norėčiau užduoti. V bistvu sem želel na kratko nekaj pokomentirati, potem bom postavil vprašanje gospodu Orbanu. Eh, Hvala lepa. Gospa Topali, ona je tudi pokazala modro kartico, beseda je vaša. Hvala. V celoti se strinjam s tem, kar je rekel Bosinari, da je to popolnoma nekoristno. On je želel preprečiti Albancev brez nekega konkretnega razloga prost pretok, da bi se lahko prosto gibali. Gre za 3,2 milijona Albancev, tudi jaz sem med njimi, ki smo omenili, da je obžalovanja vreden ta njegov predlog, da je ta predlog protialbanski, rasističen in da je ta zakonodaja Uh, da, da je to nizko, da to motivirajo neki nizki razlogi. Podarili smo, da so takšni predlogi uh, dobili podporo nekih protialbanskih krogov. To je realnost. Če je kdo užaljen zaradi tega realnega stanja, potem tukaj krivda ni v tem stanju, te realnosti in 3,2 milijoni labancev, sploh pa ni zato kriva Josefina Topali.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 Gospod Andrikajtis, hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil vsem, ki so govorili, gospodu Orbanu, gospodu Barozu. Rad bi nekako povzel razprave v teh dveh dneh. Sem predstavi, predstavnik litvanskega parlamenta, političnih strank, ki so v tem parlamentu. Vse politične stranke v Litvi so sprejele izjavo ker so čestitale Hrvaški za njene dosežke. Zaželeli smo jim, da čim prej zaključijo pogajanja jeseni in da bomo potem ratificirali pogodbo in izvedli, uspešno izvedli referendum. Ravno tako si želimo, da bi Srbija vstopila in dobila status uh, kandidatke, da bi zaključila tudi dialog s Kosovom. Radi bi tudi čestitali Makedoniji, ki hitro napreduje. Pripričani smo, da bodo vse države članice EU pomagale v dialogu med Grčijo in Makedonijo, da se bo ta dialog nadaljeval in da bodo uspeli rešiti težave. Mislimo, da bi Evropska unija lahko bolj aktivno sodelovala, tudi ko gre za bih. Mislim, da so notranje razmere v tej državi najbolj zapletene. Seveda se zavedamo, da je država v zelo težki situaciji. Vemo, da imajo še veliko dela, da bodo lahko izpolnili kopenhaške kriterije. Ampak EU pa mora pokazati več solidarnosti z Zahodnim Balkanom. In v tej luči bi vzhodno partnerstvo lahko bilo zelo dober primer. Litvo obdajajo zunanje bo meje EU. Mejimo na Rusijo, na uh, Kaliningrad in Belorusijo. Zato bi želeli več podarka na vzhodno partnerstvo. Mi verjamemo, da je zgodba o uspehu uh, Eh, da, da velja za Zahodni Balkan zgodba o uspehu. Mislim, da je bilo to koristno tudi za naše vzhodne partnerstvo. Zato želimo aktivneje sodelovati v tem procesu. Včeraj smo razpravljali o pravici varnosti in svobodi in seveda se zavedamo, da moramo okrepiti policijsko sodelovanje, delo Frontexa in zelo pozitivno gledamo na Frontex, mislimo, da dela veliko, da so uspešni pri svojem delu. Prepričan sem, da bi danes ta forum služil kot pomemben zagon za vse države članice v EU, kot tudi Zahodnega Balkana, da bomo lahko ukrepili integracijo. Sedaj pa vprašanje gospodu Orbanu. Rad bi vas vprašal naslednje. Kakšno je vaše mnenje tekom vašega predsedstva. Ali bi morali biti bolj aktivni in najti nek večji napredek v Bosni in Hercegovini? Dragi kolegi, še enkrat bi rad podaril pravila razprave. Če dvignete modro kartico, imate na voljo 30 sekund toliko časa, da postavite vprašanje izven običajnega postopka. To pomeni, če pomahate z modro oziroma dvignete modro kartico. In potem boste tisti, ste, na katerega ste naslovili vprašanje, vam odgovoril ponovno v 30 sekundah. Običajno pravilo treh minut pa velja v drugem postopku. Gospod Andrej Kajetis je to storil. On je bi naj govoril kasneje po skladno s znamo govornik, ampak vseeno bi sedaj dali besedo premijeju. Izvolite. V svojem političnem razmišljanju glede pravega reda oziroma zaporedja velja takole. Najprej potrebujemo vizijo, potem naredimo zgodbo o uspehu in potem se bomo lotili bih. Mačarsko predsedstvo je torej imelo prav ko je močneje podprlo vključitev Zahodnega Balkana. To je bila naša vizija. Potem smo se močno potrudili, da bi Hrvaška postala zgodba o uspehu in da bi to uporabili kot inštrument, s katerim bomo tudi bih postavili na pot v smeri vključevanja v EU. Sedaj ima besedo od Bones iz Lotske zbornice Združene kraljestva. Hvala za besedo in priložnost, da sodelujemo v razpravi v prisotnosti premijeja Orbana in predsednika Baroza. Razprave, ki danes tukaj potekajo, oziroma ko so potekale v teh dveh dneh, so pokazale, da številne delegacije tako iz držav članic EU kot tudi Zahodnega Balkana močno verjamejo v prvotno obvezo EU Eh, za Balkan in da je prihodnost letega leži v EU. Slišali smo veliko opogumljajočih besed glede obstoječih programov, podpore in sodelovanja, ki obstaja in napredka, ki je, nare, ki je bil narejen na tej podlagi. Podariti moram, da so reforme težke za ljudi, težko jih je izvajati in te lahko peljejo do nekega razočaranja, če ne bodo dejansko pomenile napredka k končnemu cilju kot sem včeraj že dejal, gospod predsednik, ni nobenega nadomestila za konkretne politično okrepanje in prizadevanje za to, da bi politični svet pokazal željo EU, da se želi razširiti na Balkan in da je bo to visoko na agendi vsakega predsedstva. Sveda priznavam delo mačarskega predsedstva, ampak to mora še vedno biti del tudi vseh prihodnih predsedstv. Sveda bo treba sprejeti kompromise glede standardov, ki so potrebni za članstvo, ampak členstvo, članstvo mora pomeni zagotavljanje teh pogojev, ne pa neke, spoštevanje nekih drugih stranskih pogojev. Vsi si moramo prizadevati za to. To je del Evrope in to pomeni, da svojega dela nismo zaključili. Še enkrat ponavljam v svojem mnenju. Moramo imeti prioritete ne moremo storiti vsega povsod hkrati naenkrat. In osebno pozdravljam ta robusten, realističen, uh, realistično vizijo, ki jo je predstavil danes premijer Orban. Moramo se bolj ciljno usmeriti v pomoči in uh, se boriti proti uh, kriminalu, spostaviti neodvisne pra pravosodne sisteme in pravno državo. Uh, V tem pa mora naša prednost biti oziroma prioriteta biti v ta, da bo lahko Hrvaška zaprla poglavje o pravosodju in napredovala v procesu pristopa. Politična prizadevanja na visoki ravni za uvedbo ustavnih sprememb v BIH pa so kljub temu bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da ne bo država šla nazaj, postala še bolj nestabilna čisto na koncu, pomagati moramo Grči in Makedoniji, da boste rešile vprašanje imena Makedonije. To je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti nek napredek v smeri kandidat, države kandidatke za Makedonijo. To mora biti vedno v ospretju vseh eh, pomislekov in vseh razmišljanj sveta, več povdarka delu, ki ga že izda, izvajamo v duhu sodelovanja v regiji. Hvala, gospod predsednik. Gospod. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Krivo Kapič v imenu Črnogorskega parlamenta. Gospod predsednik, ne vem, ali bo to skladno z standardi, torej ta oprema skladna standardi, ampak kljub temu upam, da me boste slišali. Rad bi se zahvalil vsem za to priložnost, da so sedaj eh, Zahodni Balkani, da sedaj Zahodni Balkan v ospredju. Eh, predsednik Barozo je tudi obiskal mojo domovino Črnogoro, ampak kljub temu bom sedaj poskušal govoriti v svojih maternih jezikih črnogorskim, hrvaškem, srpskem in bos bosanskem. Govorim bomo vseh štirih krati. Želja mi je, da. Želim si, da bi danes, tako kot včeraj, razpravljali o dveh posebnih vprašanjih o vprašanjih, ki izziva največ v dvome v Evropski uniji in o vprašanjih, ki sta naši dve glavni šibkosti v regiji. Vprašanje pravne države in vprašanje civilne družbe. Evropska unija nam je ponudila državo, pravno državo kot temeljno vrednoto, ki kaže zre, na zrelost neke družbe. In ideali pravde so pravzaprav pokazatelj največje stopnje zrelosti demokratične družbe. Državna, pravna država ponavadi te eh, štiri jezike je težko skupaj razumeti. Ja. Okay, I'll Do we have oh, yeah. Imamo tolmačenje. Torej, ponovil bom to še enkrat. Ali kako? Mi boste začeli na novo šteti s čas? Kriminal je v času vojne se zelo okrepil, naše države pa so postale šipkejše. Zato potrebujemo vašo pomoč. Tako da lahko skupaj zagotovimo, da Balkan postane regija miru in stabilnosti ter pravne države. Začenjamo eh, z neko skupno tradicijo eh, rimske, eh, iz rimskega časa. Justicijar onatorum regnum est, pravo je temelj države. V vsem tem v obdobju upam, da bo to prevladalo. Potem je pa tukaj še naša dožnost eh, gradnja, izgradnja civilnega, civilne družbe in ta civilna družba. Uh, temelji na Evropski uniji. Evropska unija je najmočnejši kohezivni faktor naših družb. Vključuje vse oblike eh, življenja na vseh področjih in ta integracijska moč Evropske unije temelji na eh, njenih vrednotah. Vendar potrebujemo take odnose, kjer etična in etnička in verska pripadnost bo naše, naša kulturna opredelitev. To ne more biti osnovna tema. Um, političnega tekmovanja. To je iz političnega tekmovanja treba eh, izključiti, ker to je nevarnost, eh, ki je eh, zakuhala Murijo na Balkanu v 90-ih letih. Na Zahodnem Balkanu je možno vzpostaviti eh, koncept raznolikosti kot bogatstva in ne koncept raznolikosti kot usode z veseljem vam lahko povem, da je Črna Gora danes tista, ki lahko po Hrvaški eh, drži eh, v roki, eh, ohranja ogen eh, k širitve oziroma. Eh, pogajanj. Želimo si, da bi uh, Hrvaška čim prej postala članica Evropske unije in tiste države, ki še niso države kandidatke, začnejo, eh, dobijo ta status in začnejo z pogajanji. Geografsko in civilizacijsko Zahodni Balkan eh, pripada našemu skupnemu evropskemu domu. Köszönöm, Hvala. Naslednji govornik, Richard Hrček. Predsedniki, kot predsednik odbora za zunanje zadeve v mačarskem parlamentu bi rad podaril naslednje. Zahodni Balkan je uh, na visokem mestu na programu mađarskega predsedstva. Zahodni Balkan mora biti celoviti del EU. Prihodnost Evrope ne more ostati brez njega. In mađarsko predsedstvo meni, da Zahodni Balkan ni problem, je priložnost, kot je tudi povedal naš premijer v svojem govoru. In uh, je priložnost, da lahko zagotovimo skupne vrednote in evropske perspektive sem članom tega procesa. Širitev je v interesu nas vseh. Zato moramo poslati danes jasno sporočilo. Trdo delo in obveza evropskim vrednotam, kot so pravna država, človekove pravice, bodo na takšen način nagrajene. Naredili smo že nekaj korakov v tej smeri, liberalizacija vizumov, naprimer, ampak slediti bi moralo še več. Gospe in gospodje, močna Evropa je moto našega predsedstva. Močna Evropa pomeni, da bomo nar morali narediti pogumne korake, kadar so le ti pomembni, ko gospodarstva to potrebujejo. Gospodarsko upravljanje in prizadevanje, ki so povezane s tem, pomenijo, da bomo morali zagotoviti vse potrebne elemente, da bo se Evropa lahko odzvala na finančno in gospodarsko krizo, ki bi jo nujno morali premostiti in premagati, da bo Evropa močnejša, kot je bila pred šestimi meseci. To je naš cilj. Zato se mađarsko predsedstvo osredotoča na elemente, kako bo Evropa odgovorila na gospodarsko in finančno krizo. Eh, to je del pristojnosti eh, eh, predsedstva v svetu. Skupaj sodelujemo z gospodom Hermanom Van Rompojem in drugimi evropskimi inštitucijami, kot je EPO in komisija. Uspešno izvajanje makroekonomskega eh, koordinacije eh, Evropski semester in svežen šestih zakonodajnih predlogov, je nekaj, s čimer želimo okrepiti gospodarsko upravljanje in to so ključne prioritete mačarskega programa. Nekaj uspeha smo že dosegli, ampak še naprej moramo delati, da bomo dosegli trajni, trajne cilje. Gospod predsednik, mačarsko predsedstvo trdo dela, je zanesljiv partner in mi smo res zelo veseli, da bomo sodelovali z vami, da bomo lahko zgradili skupno prihodnost, vključno z Zahodnim Balkanom. Hvala za vašo pozornost. Köszönöm, most pedig megadom a szót Tabadi Csabának. Hvala. Csaba Tabajdi, vajménő szocialista demokrata, a naslednyi. Hvala. Premier Orbán, predsedniki, gospod Buzek in gospod Barozo. Mislim, da lahko govorimo o mačarskem predsedstvu Evropskemu svetu z velikim spoštovanjem, da je organiziralo to zasedanje. Ta sestanek je prišel v pravem času, kajti zdi se, da je prišlo do nekako eh, upočasnitve te integracije Zahodnega Balkana. Sedaj pa smo, priča, smo bili priča velike širitve 2007, Uh, sedaj pa smo vsi nekako utrujeni in uh, zdi se, da se je pojavila še ena druga utrujenost, tudi utrujenost pristopanja. To je tvegano in nevarno. Članstvo v EU je za številne države na Zahodnem Balkanu premaknjeno v neko daljno prihodnost. In ste se tudi možnosti tega, da bi do, s, dobili neke koristi, zmanjšujejo. To pa lahko pelje do tega, da nekatere nacionalne elite, naprimer v Makedoniji, menijo, da je la, lahko s tem preložijo potrebne reforme, da bi uh, eh, dosegli spravo s sosednjimi državami. Mačarsko predsedstvo naj podarim, da sicer nisem član politične, iste politične skupine kot gospod Orban, ampak lahko rečem, da lahko samo pozdravim to, kar je povedal o tem, kako se mačarsko predsedstvo prizadeva, da bi zaključili pogajanja z, Mađarsk, eh, z Hrvaško in da bi ta pogajanja. Post- da bi pogajanja Srbije tudi postala realnost. Enako velja tudi za Črnogoro. Rad bi povdaril, da oklevanje komisije pri tem ni pomagalo. Ampak prepričan sem, da imamo na voljo še nekaj mesecev. Skladi za prestopno pomoč se zdijo nezadostni. Zato sprašujem predsedstvo, sveto, da prihodne mesece nameni temu, da bi razmislili o tem, kaj lahko storimo, kot je rekel premijer. Zahodni Balkan ne postane del EU. Če pa ne bomo pripravili nekega svežnja za Zahodni Balkan, ki bo vključil tudi zasebni kapital, in če ne bomo naredili takšnega skupnega svežnja, potem bo ta utrujenost pristopanja postala samo še močnejša in večja. In na koncu, če ne bomo rešili etničnih problemov pred vstopom in če ne bomo rešili tudi problemov s sosedami, potem bo prepozno. Morali bi razmisliti, kaj se je zgodilo, ko smo mi vstopili, ko je tudi Slovaška sprejela ta sramotni zakon glede jezikov.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 Zelo sem vesela, da imamo danes skupno parlamentarno srečanje med Evropskim parlamentom in predstavniki parlamenta Zahodnega Balkana. Cilj je, da bi se Zahodni Balkan približal Evropski uniji. Najprej bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu, vsem političnim skupinam in pa vsem tistim, ki so izvolili brezvizumski režim za albanske prebivalce v preteklem letu. Dobro ste ocenili, da je eh, Albanija opravila velik napredek v zadnjih letih. Poleg tega bi se zelo lepo zahvalila tudi za vse poskuse Evropskega parlamenta za podporo Albaniji na tej poti k evropski integraciji. Sem predsednica albanskega parlamenta in o teologi bi se rada zahvalila predsedniku Buzeku za njegovo solidarnost z Balkanom in posebej z Albanijo v teh mesecih. Kot veste, je Albanija članica NATO in kot taka je Albanija dosegla velik napredek, izvedla velike reforme, uvedla dramatične spremembe in In če pomislite na zadnjih 20 let, potem lahko ugotovite, da je Albanija v najkrajšem možnem času naredila največji napredek. Nekaj o gospodarstvu. Sedaj vlada gospodarski in finančni tsunami. Albanija pa je v zadnjem ledu zabeležila 4 odstotno gospodarsko rast. V zadnjem trimestru pa smo dosegli 5 odstotno gospodarsko rast. Dodali smo 59 odstotkov in v zadnjih letih še 2 odstotka. Imamo 3,5 odstotni primankljaj. Inflacijo imamo pod nadzorom. Za 62 odstotkov smo zvišali izvoz. Mislim, da je Albanija dejansko zelo dobro pripravljena. Da, imeli smo umetne probleme, ki so jih nekateri ustvarili in to so izzivi demokracije. Naša zgodba ni bila enostavna, Albanci so bili vedno zajeti ali v vojni ali pa so nas okupirali. Toda zelo smo odločeni, da bomo korakali naprej. Potrebujemo pa solidarnost in eh, pričakujemo, da bodo drugi pošteni do nas. Albanija se še vedno sooča s težavami. V Albaniji živijo šiti, suniti, pravoslavci in katoliki. In med temi eh, verstvi obstaja harmonija. In Albanijo bi morali, morali razumeti kot vzor. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepa hvala, ne želim biti neuljuden. To, da vedno znova vas moram opozarjati na časovne omejitve. Naslednji govornik je Lord. Steverson iz zgornjega doma britanskega parlamenta. Hvala lepa, zahvaljujem se govorom eh, predsednika Evropske komisije in pa ministerskega predsednika Mačarske. Ta dva dneva sta dober primer za združevanje poslancev in Za enotnostjo bomo zagotovili tudi integracijo Zahodnega Balkana. Rad pa bi opozoril na nekaj, kar zelo očitno manjka. Ko si pogledam sezname parlamentarnih delegacij, potem ugotovimo, da devet e, držav manjka. Nimamo e, nemške delegacije, naprimer, pa to je največja država Evropske unije in e, največja financerka. Če sem si pogledal včerajšnji seznam govornikov, potem lahko ugotovim, da eh, je govorilo zelo malo predstavnikov Zahodne in Severne Evrope in to je velika škoda. Seveda pa je izjema eh, švedska kolegica oziroma švedske kolega od včeraj. Tukaj pa še nekaj predstavnikov iz eh, Velike Britanije. Rad bi vprašal predsednika komisije potem, ko je podal odličen uvod na začetku te konference kako naj vključimo druge velike akterje v ta proces, kaj če, če jih ne bomo vključili, potem se bojim, da odsotnost velikih delegacij odziva tudi pomankanje njihovih vlad oziroma eh, pomankanje interesa njihovih vlad za ta proces. Želimo si integrirati Zahodni Balkan in to je bistvenega pomena kajti ta regija si to za, eh, zasluži. To pa je pomembno za to regijo, ampak ne samo za regijo, tudi za celotno Evropo. Torej vprašanje je, kako bomo res pritegnili tudi eh, velike države članice, ki dejansko štejejo v tem procesu, zato da bomo ta proces sploh zagotovili. Kajti potrebujemo ukrepanje in eh, v hitrem času potrebujemo tudi članstvo držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji. Hvala. Doris Pak, ki je prišel v Singapur. Gospod Doris Pak. Dentist. Gospod predsednik, rada bi povedala dve stvari. Evropska unija ne sme boja za ime Makedonije prepustiti samo združenim narodom. Ne, nedopustno je, da država članica Evropske unije že leta ovira začetek pogajanj Makedonije za Evropsko unijo. Mislim, da bi se morala Evropska unija tukaj bolj angažirati. In še nekaj. Naj spomnim na to, da v Bosni in Hercegovini že od oktobra pravzaprav nimamo nobenih dostojnih institucij. In Evropska unija eh, mora se mora zagovarjati tudi to, za to, da se nič ne zgodi za državljane v Bosni in Hercegovini kaj bi lahko Evropska eh, unija storila za to, da bi eh, se politiki v Bosni in Hercegovini zauzemali za državljane svoje države, kajti mladi morajo biti deležni boljših eh, delovnih mest, izobraževanja in tako naprej. Ampak vsi politiki v Bosni in Hercegovini ustrajajo v svojih političnih ideoloških predsotkih. Vlada je nesposobna v Bosni in Hercegovini in pomagati ji moramo. Pozivam Evropsko komisijo na, na tem področju ukrepa. In k temu sodi tudi to, da v Bosni in Hercegovini in na Kosovom uvedemo poslanca. V teh dveh državah nimamo veleposlanika, čeprav tam veliko ulagamo. Potrebujemo sogovornika, nekoga, ki ga bodo ljudje tam spoštovali. Evropski parlament je od Evropske komisije to že dolgo zahteval. Želela bi si, da bi gospa Ešta na tem področju storila več kot do sedaj. Vem, pod kakšnim pritiskom je, ampak eh, mislim, da bi res lahko tukaj komisija pokazala. Srbija in Kosovo potrebujeta dialog. In ta dialog mora na zadnje obroditi stvari, ki bodo odprle možnosti državljanom v teh dveh državah. Srbi na Kosovem potrebujejo občutek, da so vključeni v dialogu, da se jih spoštuje, in da lahko tudi oni dajo svoj prispevek, ki se ceni. Kosovski Albanci pa morajo seveda imeti možnost, da potujajo, kajti le na ta način bomo lahko omogočili sožitje teh dveh ljudstev. Vizumska liberalizacija. Vem, da tega na Kosovem še ni to, da treba je poskrbeti za to, da bodo potne liste priznale tudi sosedne države, naprimer Srbija. Delati je treba tudi na tem in tega ne smemo odlagati na eh, sveti nikoli. Treba je najti, uvesti ukrepe, da bomo te praktične stvari zagotovili. Hvala lepa. Hvala lepa gospa Katalin Ercej iz eh, Mačarskega parlamenta. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospi in gospodje, dovolite nekaj besed o vzdušju, ki ga čutimo v tem prostoru. Vsi se sprašujemo, ali imamo nek zagon. V tej razpravi bi morali čutiti navdušenje in zagon. Včeraj in danes pa sem zasledila trenutke, ko smo začutili, da imamo možnost prodora. morda potrebujemo samo še majhno pomoč, ki bi prispevala k temu, da bi bila regija vključena ali pa se bo ta proces upočasnil. Zato mislim, da je za nas zelene na Mačarskem in v Evropi pomembno to, da se lahko mačarsko predsedstvo zanese na našo popolno podporo pri tem, da bi pospešili proces eh, vključitve in integracije. To pa mora biti odvisno od tega, do kakšne mere države izpolnjujejo pogoje za pristop. Zahvaljujem se ministerskemu predsedniku za besede v zvezi s tem. Udeležba v tej dvorani odraža tudi skeptičnost. In pa dejstvo, da je skepticizem a, izpodrinil navdušenje. Ali so to samo politični slogani, potem pa je tudi vprašanje, ali kakšen signal bo poslala Evropska unija o sebi, ali je zagledala, zagledana samo vase. bolj bi morali povdariti tudi izobraževanje otrok v zelo zgodni dobi in sicer tako, da bi se naučili spoštovati poglede drugih. To je pomembno za regijo in Evropsko unijo. Torej, poglabljanje in širitev bi morala iti z roko v roki. Raznolikost ne bi smela napajati konfliktov. Namesto tega bi nam morala omogočiti, da bi drug drugega bolje razumeli. Predsednik prekinja govornica. Prosili bi ministerskega predsednika naj stori vse, kar je v njegovih močeh, da bi podparil proces integracije. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi sem vprašati nekaj gospod Pak, ki pa je šla. Pa kljub temu bom sedaj nekaj vprašal in naslovil to na gospoda Orbana. Govorili ste o neodvisnosti Kosova, ki so ga priznale vse države, ampak kolikor vem, niso vse tega priznale. Tako da ne vem, ali mi je kaj šlo, in verjetno me boste a, povedali, kako je bilo, ali pa je šlo bolj za neko pospešitev. Ampak ne vem, kako bomo integrirali, vključili državo, ki je druge države članice niso priznale. Besedo dobi ministerski predsednik za odgovor. Morda smo, je prišlo do napake pri tolmačenju. Moj stavek je bil povsem jasen in konkreten. Ne moramo stopiti v pogodbeno razmerje sa Kosovem, kajti obstajajo države članice, ki te države niso priznale. Torej, to sem želel pojasniti. Naslednji govornik oziroma naslednja govornica je poslanka gospa Kinga Gal. Gospod predsednik, predsednik Evropske komisije, poslanke in poslanci. Že drugi dan razpravljamo o integraciji v Evropsko unijo kot o edini možnosti za skupnosti na Zahodnem Balkanu, da bi lahko nosile breme preteklosti in bi prečele stopati v smeri miru in razcveta. Slišali smo tudi, da bo tudi Evropska unija potrebovala Zahodni Balkan. Kar se tiče Evrope, tu potrebujemo jasno politično voljo in vizijo. Hkrati pa je treba ohranjati tudi evropske vrednote in načela. In sicer do največje mere. Kar se tiče svobodo in pravico, rada bi povdarila, manjšine in pa kopenhagenska merila. To je treba povsem izpolnjevati in ne samo na podlagi načel in pa pravnih a, opredelitev, tudi v praksi. Rada bi nagovorila tudi Evropsko komisijo. Pomembno je, da komisija sproži posebne programe in pobude, ki bi spodbujali etnične manjšine in večine pri tem, da bi živeli v sožitju in da bi se učili jezikov, kulture in tradicije drug drugega. To jim bo omogočilo, da bodo drug drugega sprejeli v kulturnem smislu in da bodo te kulture tudi spoštovali. To naj vključuje tudi uporabo jezika in pa razdelitev moči. Mladi na Zahodnem Balkanu bi se morali učiti o evropski perspektivi. In to je način, kako bomo dosegli te cilje. Hvala lepa. Hvala. Gospod Farago iz eh, Romunskega parlamenta. Najlepša hvala. Uh, predsedniki, gospe in gospode poslanci. Rad bi se zahvalil organizatorjem, da so mi dali možnost, da spregovorim v tej pomembni razpravi, v tej razpravi, ki je pomena za prihodnost Evropske unije. Romunijo zelo o, zanima vključevanje Zahodnega Balkana, namreč mi mejimo na to regijo. Upamo, da bomo kar k malu tudi mi e, postali vzhodno oziroma jugo-vzhodna meja Schengna. Upamo, da bomo lahko dolgoročno zagotovili stabilnost v tej regiji. Ta je pomembna za stabilnost Evrope in tudi za blaginjo v Evropi. Vključevanje, to je nekaj, kar je v interesu nas vseh. Je v interesu regije, pa tudi EU. To je povezano tudi z interesom vseh držav, pa tudi interesom vseh posameznikov. Evropska unija bi morala pokazati, da je dovolj zrela, da lahko premosti določene teme, ki so povezane s preseljevanjem, nezakonitim priseljevanjem itd. In da bi lahko več eh, pozornost namenila tudi boj proti trgovini z ljudmi in trgovini z drogami. Še naprej bi morali ukrepiti podporo tej regiji in to z vseh vidikov. Sveda pa bodo tudi te države morale spoštovati menila, ki so potrebna za pristop. Zgodovina Zahodnega Balkana je bila zelo burna. In to je pomenilo, da, med, da morajo med sabo sedaj bivati velike etnične manjšine, narodnostne manjšine. In zato bi morala Evropska unija še naprej strajati, da bi ohranili uh, identiteto teh narodnostnih skupnosti in uh, njihovo kulturo. Vsi morajo imeti enake pravice, enake pravice kot venščinsko prebivalstvo. Podpreti bi morali vse države v tem procesu vključevanja. Vse so del celovite Evrope. Hvala. Hvala lepa. Jakob Krašnik je naslednji govornik. To je predsednik Kosovskega parlamenta. Torej, Spoštovani predsednik vlade, predsednik komisije, gospod Barozo, gospe in gospodje, čeprav Kosovo ni del EU, že lahko sedaj 12 let rečem, da čutimo prisotnost EU v naši državi. Ta je pri nas kar pomembna in to kaže, da že obstaja neka pripravljenost na, na strani EU, da pomaga Kosovo in njegovim državljanom. In to tudi mi čutimo. Od sedaj naprej pa bo ta, to voljo, to pripravljenost treba prenesti v neko energijo, v nek cilj, ki bi ga lahko znotraj EU porabili, da bi realizirali te sanje. Mladi na Kosovo, ki jih je zelo veliko v našem prebivalstvu, bi se morali, bi morali biti nek temelj, na njej bi se morali opreti pri tem. Mi tukaj potrebujemo ne samo neko vizijo prihodnosti v EU, ampak bi rekel bolj konkretne cilje, ki bi jih na tej poti morali doseči. In podpora EU je pri tem zelo pomembna. Državljani Kosova namreč ne smejo imeti občutka, da so izolirani, osamljeni pri tem da bi želeli, da bi prišlo do liberalizacije vizumskega sistema, če ne bomo izpolnili vseh zahtev in standardov EU. Mi si prizadevamo, da bi to izpolnili. Zato je nujno, da bi imeli neko strategijo v tem smislu zlasti za liberalizacijo vizumskega sistema. Pet držav članic EU še vedno niso priznala Kosova in to škodi naši poti, zato jih spodbujamo, eh, bi radi spodbudili, da bi nas priznali, da ne bomo ostali neka nepriznana država, ampak država, ki bi lahko napredovala skupaj s svojimi sosedi v bližnji eh, okolici v poti v EU. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Naslednji je gospod Viktor Bostinaro, poslanec. Evropskega parlamenta. Gospod eh, predsednik parlamenta, gospod Kojover, spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi komentiral nekaj vprašanj današnjega jutra, ki so zame zelo pomembna. Najprej bi rad eh, pozdravil govor gospoda ministerskega predsednika Orbana. Ne sodi v kisti politični skupini, ampak eh, proces širitve proti eh, Evropski uniji je nekaj, kar je pri srcu obema. Danes je očitno, da sta tukaj dve razsežnosti. Otrujenost na zahodu, otrujenost glede širitve in pa otrujenost glede čakanja na Balkanu. In to vprašanje moramo rešiti. Mir ni večen, mir ni eh, jamstvo, ni nekaj zajamčenega eh, na Zahodnem Balkanu. Če Zahodni Balkan ne bo dobil čisto konkretne perspektive pristopa, potem eh, lahko ta mir izgubi. Rad bi omenil dva poglavitna vidika. Prvi je nujnost političnega konsensa med vsemi političnimi strankami glede širitve v Zahodnem Balkanu iz srednje in vzhodne Evrope oziroma širitve na ta del Evrope se je treba naučiti lekcije. Če se bo politični stil na Zahodnem Balkanu nadaljeval, potem bo to zelo slabo za vašo prihodnost. Moje prijazno sporočilo bi torej bilo, prosim, ustvarite konsens glede postopka širitve. Potem pa je tu še ena pomembna stvar, ki smo se jih je naučili eh, eh, v Bolgariji in v Romuniji. Namreč potrebne so resne upravne reforme za to, da lahko izpeljete integracijo. Kajti če ne izpeljete doslednih uh, institucionalnih reform, potem ne boste mogli prejemati predpristopnih in popristopnih uh, eh, finančnih sredstev. To pa bo nekaj zelo pomembnega, preden uh, se pridružite. Začnite z reformami zdaj, izpolnite jih na pravilen način in imejte pred očmi ta edini in zelo pomembni cilj. In še moja zadnja pripomba. Reforma političnih strank na Balkanu. Mislim, da je očitno, da bi morali razdružiti politične stranke in po posle, podjetje. Ne smi biti povezave med neprimernim financiranjem eh, političnih strank in pa volivnimi kampanjami. Korupcijo poznamo po celi Evropi. To je treba rešiti zdaj na pravilen način. Hvala lepa in upam, da bo tudi Evropa lahko izpolnila svoje naloge. Hvala. Gospa Sisi iz Grčije. Hvala lepa. Najprej bi rada pozdravila to konferenco. Zahvaljujem se mađarskemu ministerskemu predsedniku in čestitam tudi mađarskemu predsedstvu. Prisrčno se zahvaljujem tudi predsedniku Evropske komisije. Naj povem, gospod predsednik, da ta konferenca pomeni zelo veliko. Slišali smo pomembne besede, slišali smo eh, pomembne vizije in pa izrečena je bila politična volja. Slišali smo, kakšne možnosti obstajajo. Danes je bilo povedano zelo veliko pomembnega. In to kaže na to, da ta dialog potrjuje to, kar je povedal mačarski ministerski predsednik. Namreč, da Evropska unija potrebuje širitev in poglobitev. To da, to ne pomeni, da vse uvajamo od zgore na vzdolj. Treba si je pogledati zgodovino in zgodovino Evropske unije je treba povezati z zgodovino držav Zahodnega Balkana. Vsem nam mora biti jasno, da ta regija Evrope s svojim pristopom k Evropski uniji, s svojo raznoliko zgodovino lahko pomeni dodatno vrednost za Evropsko unijo. Evropska unija lahko na ta konec Evropa prenese mir in solidarnost in eh, stabilnost. V Evropski uniji ljudje potrebujajo to vizijo, ne samo ljudje na Zahodnem Balkanu, tudi ljudje na Zahodu Evrope. In eh, to vizijo je treba uresničiti. Ta vizija se nanaša tudi na naše misli, na naslednje generacije. Izkusiti je treba življenje, Upoštevati pa moramo nekaj vprašanj. Tu so določene posebne lasnosti. Smo za pristop držav Zahodnega Balkana, to da države morajo najprej rešiti določene probleme, naprimer večkulturnost. Prej je bilo tako, da so te države dejansko dobro živele druga ob drugi. Priden ta pobude Evropska unija je pomembno, da se prej nekaj uh, opravi. Treba je podpreti kulturna gibanja, socialna gibanja. Pomembno je tudi to, kar je povedal uh, predgovornik. Pomembno je, da se politične eh, stranke zedinijo glede ciljev. Gr Grčija podpira širitev, podpira Evropsko unijo in mađarsko predsedstvo pri uh, njegovih uh, prizadevanjih. Solunska agenda je znova potrjena v načrtu, ki smo ga sestavili do leta 2014. Eh, še enkrat hvala lepa in želim veliko uspeha. Luis Rodriguez iz eh, portugalskega parlamenta. Najlepša hvala, predsednik eh, parlamenta, predsednik mačarskega parlamenta, predsednik Barozo, premijer Orban, dame in gospodje. Želel bi povedati, da izredno spoštujem mađarskega veleposlanika v Lizboni, ki je naredil ogromno, da je izboljšal odnose med eh, portugalsko in eh, mađarsko. Celo portugalsko se je naučil, kar se mi zdi zelo pomembno, vsaj osebno tako menim spoštovane poslanke in poslanci, rad bi pozdravil to pobudo. Ta pobuda je zelo pomembna za prihodnost Evropske unije, pa ravno tako za nacionalne parlamente, ki se jim daje posebna vloga. Eh, le prepogosto v preteklosti eh, so bili nacionalni parlamenti nekako porinjeni na obrobje integracijskih procesov. Vendar to, čemu smo priča danes, kaže, da se eh, ta usmeritev spreminja, da se krepi uloga nacionalnih parlamentov v državah ki so že članice Evropske unije in tistih, ki bodo prav gotovo postale članice k malu. To je pot, eh, po kateri ob, bodo neizogibno šle na pot v Evropsko unijo. Ta pot pa je trnova, to vemo. Vemo, kakšne težave so še pred nami in tudi sama Evropa ima kar precej težav v vedno bolj kompleksnem svetovnem okverju. Širitvena politika je zgodba o uspehu za Evropsko unijo. Pri tem pa moramo zagotoviti konsolidacijo eh, že obstoječih struktur znotraj Evropske unije. Ne smemo pozabiti obeh strani enačbe. Na eni strani je širitev, na drugi pa konsolidacija. Pri tem pa moramo ohraniti kulturno in politično raznolikost. Med nami seveda obstajajo razlike, vendar pa jih znotraj Evropske unije lahko premostimo in tako unijo tudi okrepimo. Na drugi strani je Portugalska geografsko od eh, Zahodnega Balkana, na drugi zunanji meji Evropske unije, vendar pa je Portugalska tista, ki eh, tako kot celotna Evropska unija eh, se zauzema za širitev v smer Zahodnega Balkana. Svoj del naloge bomo upravili, Naredili bomo, kar se od nas pričakuje, tako kot vse druge države, ki so zastopane tukaj. Želimo prispevati k močnejši Evropski uniji in želimo uh, zagotoviti širitev, ki bo temeljila na uh, samozaupanju in uh, kredibilnosti. Upam, da bomo kmalo vse te države pozdravili v Evropski uniji. Najlepše hvala in sedaj gospod eh, Ilčev, poslanec Evropskega parlamenta. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik. Prepričan sem, da evropske perspektive za eh, zahodno-balkanske države so povsem izvedljive. Razprave, ki jih vodimo danes, se dotikajo hitrosti procesa, faz procesa in mogočih dodatnih naporov, ki jih moramo vsi narediti strategiji izvesti, zato da se izognemo neprečakovanim in neprijetnim presenečenjem. Zaradi tega uh, politiki, ki so člani parlamenta, pa tudi drugi na Zahodnem Balkanu, uh, morajo prisluhniti eh, glasovom intelektualcev in strokovnjakov. Mislim, da uh, znanje o teh procesih eh, na Zahodnem Balkanu ni dovolj veliko. Zahodni Balkan ima zelo kompleksno zgodovino, je zelo nenavadna regija. Včasih eh, se ujame v stare mite um, zavezništev Eh, meja in interesov. Premijer Orban je zelo dobro izpostavil, da statusa eh, držav članic ne smemo med sabo mešati oziroma držav kandidatk in eh, da ocene posameznih držav veljajo samo za nje. Mislim, da ne smemo pozabiti tudi na eh, težavno situacijo z imenom Makedonije. Zakaj si nasprotni strani ne usedete in začnete odkrito pogovarjati? Zelo pogosto slišimo samo neke puhlice na obeh straneh. Res pozivamo, smo pozivali. Eh, Grčijo in Makedonijo, da se dogovorita pod okriljem Združenih narodih. In trenutno se do sedaj se to ni obneslo. Ali je res tako težko najti ime za uh, Makedonijo, če se obe uh, državi ne moreta dogovoriti, potem uh, se moramo spomniti vprašanja Kosova. Kosova niso priznale, ni priznalo pet držav članic Evropske unije. Ampak Bobu je treba reči Bob in eh, ne smemo se eh, bati, poglobiti se v globine problemov. Ali eh, se je Makedonija, ali se je Makedonija naprimer pripravljena ukvarjati s tem, da bi zauzela oziroma preuzela Srbijo? ne vem, to so stvari, o katerih moramo razmišljati in moramo najti neko rešitev. Vse skupaj jo moramo iskati. In evropske institucije pravzaprav imajo nek dolg do zahodno-balkanskih držav. Popolnoma se strinjam z eh, gospo uh, Pak, ki si želi revizijo Daytonskega uh, sporazuma in tudi večjo prisotnost uh, Evropske unije na Zahodnem Balkanu. Najlepše hvala. Eh, Deve, dva modra kartona sem videl, izvolite. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel využiť prítomnosť. Najlepšie chvála za besedo. Rad bi izkoristil prisotnost premijeja Orbana za to, da ga vprašam naslednje. Ali po vašem mnenju zakon o mađarskem državljanstvu oziroma mađarski zakon o državljanstvu In uh, zakoni o državljanstvu v državah Zahodnega Balkana, ali je to v korist teh um, držav? Uh, gospod Jan Bauer iz uh, Češkega parlamenta ima besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne morem si kaj, da te priložnosti ne bi izkoristil in spregovoril v imenu češke delegacije. Pripričan sem, da je premije Orban in Mačarska, eh, da sta zelo uspešna pri vodenju sveta Evropske unije. In res je, Eh, mimo grede čisto na ključje, da ste mi dali besedo ravno po kolegu iz Slovaške. Torej, gospod Orban, eh, krmilo držite v rokah v zelo težkih časih, pa tudi eh, mi imamo težave, imamo rusko-ukrajinske spore in podobno. Vse to morate blažiti in varno krmariti skozi vse te probleme. Se osredotočil pa bi se na vprašanje širitve. Sliš, poslušal sem, kaj sta rekla uh, gospod Borozo in gospod Orban. Zelo jasno ste opredelili naše stališče in zelo smiselno ste opisali, kako naj bi se Evropska unija uh, lotila Zahodnega Balkana in zelo. Uh, smiselno ste tudi razložili, kaj Evropska unija od teh držav dejansko pričakuje. Po mojem mnenju Evropska unija ima trenutno veliko notranjih problemov, eh, veliko eh, gospodarskih težav in včasih dejansko ne delujemo eh, tako, da je nam vsem v korist, ampak le tako, da lahko rečemo politično, da se nekaj dela. Torej ne gre le za politiko, ampak tudi za gospodarstvo. Mnogi govorniki pred mano so izpostavili dejstvo, da tukaj ni predstavnikov pomembnih evropskih držav, ki so članice Evropske unije. Zato bi vprašal gospoda Urbana in gospoda eh, Barosa, ali mislite, da to, eh, da pomembni dokumenti, kot so naprimer stabilizacijski svežen in podobno, dejansko eh, bodo delovali tako, da okrepijo vse države članice. Če eh, ne bo Evropska unija dovolj močna, gospodarsko se bo zelo težko eh, širila in poglabljala v prihodnosti. Najlepše hvala in sicer je gospod Urban iz. Manakur, gospod hopal se opravičujem iz um, mačarskega parlamenta. Dame in gospodje, leto 2011 je lahko um, prelomnica v smislu stabilizacije, stabilizacije Evropske unije. In to mislim v negativnem smislu. Neprestano širjenje Evropske unije in izkušnje, ki so pri tem bile nabrane, se nekako lahko ustavijo, če se upočasnijo integracijski procesi na Zahodnem Balkanu. In to ima lahko nepredstavljive posledice. Moramo se vendarle. Eh, lotiti razmišljanja v to smer. Zato je eh, Mačarska kot eh, trenutno predsedojoča eh, Evropskemu svetu dala Zahodnemu Balkanu velik pomen. Gre za križišče med vzhodom, zahodom, jugom in severom. Ta regija je vedno bila kulturno izjemno raznolika kar seveda moramo upoštevati. Mnogi govorniki in govornice včeraj so izpostavili, da je kulturni dialog eh, lahko nek eh, katalizator nek pospeševalec v tej regiji in zaradi tega mislim, da Evropska unija mora narediti vse, kar je v njeni moči, da bi še naprej ohranjala kulturni dialog in eh, pravosodno sodelovanje, pa tudi o eh, zaščitila etnične eh, manjšine ter vključila tudi druge manjšine v ta katarzični proces. To lahko obravnavamo kot model za Evropsko unijo. Zahodni Balko, Balkan je pravzaprav, lahko si predstavljamo, Evropa v malem. Evropska unija v malem. E, to je zelo velik, e, predstavlja velik del raznolikosti, ki, ga, ki jo moramo vključiti. Seveda, države morajo izpolniti določene. Um, predpogoje in merila, ampak upravičene so do polnega članstva v Evropski uniji. Kar se tiče vključitve Hrvaške, sem prepričan, da bo to zelo dober, pomemben eh, dogodek v naslednjih eh, mesecih in videli bomo, eh, kako bomo eh, lahko tudi sami pomagali države članice k zaključku pogajanj. Najlepše hvala gospod predsednik najprej bi se rad najprej bi rad čestital gospodu ministrskemu predsedniku kajti mislim da mađarsko predsedstvo dela naravnost odlično kljub velikim težavam mađarskega predsedstva na začetku In uh, predsedstvo je počelo stvari, ki jih nismo mogli ravno pozdraviti. Uh, Sedaj govorimo o pristopu držav Zahodnega Balkana. Treba pa je poznati tudi ozadje. Oziroma treba se je učiti iz izkušenj pristopa eh, srednje in vzhodne evropskih držav. Mislim, da tempo ni prehiter. Mislim, da se morajo države najprej dobro pripraviti in potem bo lahko pomagala tudi Evropska unija. Morda bi bilo dobro tem državam uh, dati nekakšen uh, status uh, uh, držav, ki čakajo na kandidaturo, tako kot naprimer za Albanijo. Nekatere države pa so prišle že zelo daleč. Hrvaška bo hitro zaključila s pogajanji, kajti vsi vemo, da je Hrvaška v primerjavi z drugimi eh, državami kandidatkami že zdavnaj eh, izpolnila merila, eh, ki bi bila zadostna za članstvo. Potem pa je tu še vprašanje, kako naj obravnavamo ljudstva Zahodnega Balkana. Zgodovinske izkušnje na Zahodnem Balkanu kažejo, da moramo z njimi ravnati zelo občutljivo. Rad bi se navezal na kolegico Pak in povedal, da ni pravilno ravnanje s temi ljudstvi takšno, da se pojavimo kot učitelji in pridigarji. Mislim, da moramo pokazati veliko občutljivost eh, in pokazati velik občutek za njihovo raznolikost, za eh, tradicije. In to vemo mi, avstrici, iz, lažne, iz lasnih izkušenj. Treba pa jo poznati tudi zelo, zelo zapleteno zgodovino. Ta zgodovina je včasih zelo eh, nepregledna. In zato bi nam svetoval, da smo tudi občutljivi, eh, da ravnamo zelo občutljivo za zgodovinskimi izkušnjami Zahodnega Balkana. Zato se zauzemam za to, da zelo občutljivo obravnavamo tudi eh, imenski spor med Grčijo in Makedonijo. Treba je razumeti tudi grško stališče, ki je zgodovinsko obremenjeno in izhaja iz zgodovinske izkušnje. In zato moramo tema dvema državama in ljudstvama dati možnost, da sama v dvostranskem dialogu pojasnita to vprašanje imena. Tukaj ne gre samo za ime, tukaj gre za rešitev zgodovinske obremenitve. To so storile pred njima že številne druge države v Evropski uniji in te lahko služijo kot vzor. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bi dal besedo gospe Gajduškovi iz eh, Senata Češkega parlamenta. Pred tem pa bi predsedovanje tega parlamenta, eh, tega sestanka prepustil gospodu Martinezu. Najlepše hvala, eh, gospod eh, predsednik, gospod Barozo, gospod Orban, dame in gospodje. Rad bi se zahvalil Evrops zahvalila Evropskemu parlamentu in še zlasti predsedniku Busku. Pa tudi mačarskemu predsedstvu bi rada čestitela za organizacijo te nadose zanimive konference. Ta konferenca je izredno eh, koristna za države članice, za Evropsko unijo kot enoto eh, in kot celoto in tudi upam za zahodno-balkanske države. Slišali smo mnogo besed o kulturi in izobraževanju, o neki skupni preteklosti, ki prav gotovo ne sme razdeliti mlade in eh, mora jih pravzaprav čim bolj povezati. To pa ni lahko doseči. Prav gotovo pri tem igra Evropska unija kot projekt eh, vlogo zgleda. Robert eh, Schuman je eh, zapisal, začel svojo vizijo povezane Evrope v zaporu in mislim, da je evropski projekt okrepil z občutki sprave in odpuščanja. Pri tem pa ne smemo pozabiti oziroma zanemariti gospodarsko plat. Evropske integracije predstavljajo pomembno perspektivo za prihodnost Evropsk, eh, Zahodnega Balkana in prepričana sem, da bomo uspeli svoje eh, težave rešiti, ne glede na to, kako težke smo, če bomo združeni. za Češko je širitev pomemben proces ne glede na to, ali se pogovarjate s predstavniki vlade ali predstavniki strank v opoziciji. Vsem na Zahodnem Balkanu želimo uspeh in vsa sosrečo pri pogajanjih ne le na tem področju. Najlepše hvala. In sedaj sem, ko sem prezel predsedovanje, bi se rad eh, zahvalil Eh, mojemu predhodniku, ki je vodil konferenco tako uspešno pred mano. Pa tudi uh, čestitev bi mađarskemu parlamentu za, vsa, uh, za vso pomoč uh, predsedstvu uh, in seveda tudi pri organizaciji tega današnjega sestanka oziroma konference. In sedaj nadaljujemo z razpravo. Eh, Marcos Hernandez, senator iz Španije. Izvolite. Najlepše hvala. V imenu španske delegacije tukaj bi radi eh, še enkrat izrazili eh, špansko podporo bodočimu članstvu Zahodno-Balkanskih držav v Evropski uniji. Eh, to smo izpostavili tudi pod španskih eh, predsedovanjem, ko smo eh, organizirali sestanek na visoki ravni v Sarajevu, kjer so se zbrali predstavniki iz celotne regije. Pripričani smo, da se lahko najde rešitev glede imena Makedonije v sporu med to državo in Grčijo, tako da lahko. Ehm, uh, se potem uh, Makedonija poda na pot uh, približevanja oziroma učlanjevanja v Evropsko unijo. Pred kratkim uh, smo dosegli velik napredek pri integraciji Zahodnega Balkana. Uh, liberalizacija vizumskega režima je prav gotovo eden od pokazateljev in tudi uh, sprava poteka med državami v uh, tej regiji, tako da se naprimer rešujejo problemi med uh, Srbijo in Črnogoro. O, ko smo uh, Začeli z tem procesom leta 2010 je dosežen bil velik pre, Eh, napredek. Eh, mnogo držav bo začelo že z pogajanji in eh, španske oblasti dejansko zelo podpirajo ta proces oziroma vključevanje zahodno-balkanskih držav v Evropsko unijo. V Španiji podpiramo ta projekt in pripričani smo, da ga bomo pripeljali do srečnega konca. Gracias, Najlepše hvala in zadnji govornik je kolega Oprea iz Romunskega senata. Izvolite. În primul rând, aș vrea să îmi exprim starea de... de... Uh, na, poč, na, začetku bi želel povedati, kako se danes tukaj počutim. Ne počutim se prijetno. Glede na to, da se ta naša razprava razvija v to smer, še zlasti začetek, kjer smo imeli eh, skoraj spor za našo albansko kolegico. Mislim, da je to tudi povezano s tem, da obstajajo velike napetosti med državami. Preveč stvari imamo skupnih, da bi lahko si to dovolili in odkrito rečeno mislim, da to uh, prijateljstvo, ki povezuje ene in druge, ne more iti na tak način. Ne smemo imeti takšnih sporov, glede na to, da sem vodja na najstarejših univerz v Romuniji, pa moram povedati, da sem z vsemi univerzami uh, ustvaril univerzitetno mrežo na Balkanu in tukaj ni bilo nobenega negativnega pristopa strani politikov. Namreč eh, ravno oni so bili tisti, ki so prišli in poskušali celoti vključiti eh, regijo Zahodnega Balkana. To je vključevanje, ki poteka na nek naravo način, od znotraj tako da, Balkani, da bo Balkan ostal združen v raznolikosti, tako kot je geslo Evropske unije, ali ne? V prihodnosti bomo poskušali doseči čim več pozitivnih rezultatov in prepričan sem v to. Naša šola bo pri tem igrala pomembno vlogo. En veliki človek, ki je vodil in vladal uh, v našem kraju je rekel, da je vislušalo vse tisto, kar je v tebi. In um, to pravim tudi kot državljan Balkana. To je regija, kjer so številne napetosti, hkrati pa je zelo bogata regija. In, uh, naši, in, in mi vsi predstavljamo svet, v bistvu, ker je tako zelo raznolika ta naša regija. Tako da moramo ne le priznati Zahodni Balkan kot neko posebno zelo bogato regijo, ki jo potrebujemo mi vsi. Ne gre samo zato, da oni potrebujejo nas, ampak tudi Unija potrebuje njih, vsi potrebujemo enega drugega. Gracias, kolega, con esa Hvala lepa. S tem smo zaključili seznam govornikov eh, v tem krogu razprave. Rad bi se zahvalil vsem govornikov, da ste bili kratki in jedrnati ter da ste, ko ste podali svoje prispevke sedaj, pa bi dal besedo najprej gospodu Barozu, predsedniku Evropske komisije, potem pa še premijeju Orbanu. Re, piše mi kratki komentarji, tako da vas prosim, oba gospoda, to velja za oba, ki boste sedaj govorila. Sicer ne bomo omejevali časa, ampak prepričan sem, da ne bosta predolgo govorila, ko bosta dobila besedo. Tako da imate kljub temu proste roke in lahko celoti odgovorite na to, kar ste slišali v razpravi. Torej, najprej dajem besedo gospodu Barozu. Gospod Barozo, izvolite. Vas bomo pozorno poslušali. So, will, uh, all, all... Najprej bi se vam rad zahvalil za vse komentarje. Zelo uh, Eh, velikim zanimanjem sem poslušal na te razprave. Naj pa sedaj odgovorim na vprašanja, ki ste me postavili. Najprej glede imenovanja ambasadorjev v BIH. Dejansko včeraj je mm, nas je baronica Aštonova komisija obvestila, da je sedaj zaključila proces izbire. Eh, želela je iskati nekega višjega diplomata, kajti poskušali bomo zagotoviti čim močnejše zastopanje. Namreč nova delegacija v tem veleposlaništvu, bo dejansko imela običajno vlogo delegacije, ampak hkrati pa bo tudi upravljala funkcijo posebnega predstavnika EU za politične zadeve na tem kraju. Sedaj je zaključila ta postopek izbire. Potem vprašanje o gospodarskih razmerah v Evropi in inštrumenti, glede tega, kolikor vem, so to bili to ukrepi, ki smo jih pač lahko sprejeli, so ambiciozni, če me sprašujete iskreno, po mojem mnenju. Jaz bi želel iti še dlje, ko gre za koordinacijo ekonomskih politik, ampak kljub temu menim, da smo dosegli dober konsens na zadnjem Evropskem svetu. Sedaj imamo na voljo več instrumentov, ti so pomembni, niso pa vse. Pogosto v Evropi veliko slišimo o postopkih, inštitucijah, pozabimo pa o govoriti o politični volji, odločenosti, da delamo skupaj. Mislim, da če bodo sedaj vlade sprejele odločitve glede fiskalne konsolidacije, strukturnih reform in če se bodo res lahko na nek uh, skupen način uspeli pogovoriti o tem in da bodo potem tudi spoštovali evropske inštitucije, parlament, komisijo, potem bomo lahko napredovali. Najbolj temeljno vprašanje je bilo verjetno vprašanje Lorda Evan Tevensona glede kako vključiti zlasti tiste države, ker se zdi, da je manj interesa za širitev. Ja, drži. Interes glede širitve je med državami članicami zelo različen eh, in tudi javno mnenje se močno razlikuje. Nekateri ste govorili o utrujenosti zaradi širitve. Naj bo jasno. Na strani komisije ni utrujenosti. Mi smo še vedno enako zavezani širitvi. To je ključnega pomena za prihodnost Unije. Že na začetku sem povedal, da širitev ni le en izmed najbolj uspešnih politik Evropske unije za spodbujanje miru, demokracije, pluralizma, uh, odprtega gospodarstva, pravne države. Mislim, da je to en izmed največjih dosežkov sploh v Evropi če pogledamo zadnjo stvar v perspektivo in pogledamo, kaj se dejansko zgodilo, širitev tistih prvotnih 6-9 članic na 27 držav članic, kmalo pa še ostale, je to res prav presenetljivo. Prav nekaj posebnega, da nam je uspelo zgraditi to enotnost, po teh hudih, grozljivih dogodkih prve in druge svetovne vojne na našem kontinentu. In to sporočilo želim predati. Ko se srečam z ameriškimi, kitajskimi, ruskimi partnerji, je ena izmed stvari, ki je najbolj občutujejo pri Evropi ravno to, kako nam je uspelo izpeljati to širitev. Tako da je to mi res močno pri srcu. To je tudi stališče komisije in mi smo tem obvezani. Hkrati pa moramo biti jasni standardov ne moremo znižati. Zato je potrebno jasno sporočilo poslati vsem kandidatkam, kot tudi bodočim kandidatkam, tudi vi morate opraviti svoje del naloge. Mislim, da ne bomo nikomor pomagali, ko govorimo in poskušamo namigovati, da je mogoče od nas v Evropski uniji odvisno, ali bomo to rešili. Ne. Ja, moramo podpirati njihče, pa ne mora zamenjati držav pri reševanju njihovih problem, ko, ko gre za demokratične reforme, pravno državo, boj proti korupciji, eh, neodvisnost pravosodja. Glede tega se moramo odkrito pogovoriti in mislim, da je danes takšna tudi ta naša razprava bila. Kako povezati? vključiti ljudi. Tako kot smo to danes storili, povezati uh, različne parlamente. In Luiš Rodriguez iz Portugalske je rekel, da Portugalska podpira Portugals, uh, eh, eh, širitev EU na Balkan. In to je pomembno sporočilo, da ne gre samo za tiste države, ki so blizu Zahodnemu Balkanu, geografsko gledano, ampak tudi tiste države, ki niso tako blizu, vedo, kako je to pomembno z političnega vidika. Zato je potrebno vključiti nacionalne parlamente. Ravno sedaj sem bil v tej regiji na začetku drugega mandata, ravno zato, da bi jim povedal, kako pomembno je po našem mnenju to, da se razširimo. Sedaj se v komisiji veliko o tem pogovarjamo. Naslednji pristop, to bo Hrvaška in pričakujem, da se bo to kmalo zgodilo, sedaj smo že v zadnji fazi pogajanj, to je lahko dober način, kako bomo osvetlili, se osredotočili na temo širitve. Tako da mislim, da bomo takrat lansirali napomeno razpravo v Uniji v državah članicah. Čisto odkrito rečeno, včasih sem kar razočaran, ko slišim, da države članice, ki so toliko pridobile širitvijo, niso jasno in glasno tega povedali, kako pomembna je bila širitev ne samo za države, ki so posla, postale članice, ampak tudi za stare članice. Naprimer, rast trgovine izmenjave, kaj je to pomenilo za rast notranjega trga oziroma enotnega trga, potem prednosti, ki jih je to prineslo za prejšnje članice. To je bilo res ogromno impresivno in veliko krat tega ne povemo dovolj jasno in glasno medijem, širši javnosti. Zato včasih nacionalni politiki včasih težko ustanejo glasno rečejo, ja, nadaljevati moramo širitvijo. Namreč, ko gre za gospodarsko krizo, stvari državljane skrbijo. To je čisto normalno in naravno takrat smo vsi malo bolj na obrambni strani. Zato, če voditelji doma ne povedo in razloži, kako pomembna je širitev, potem seveda ne morejo pričakovati velikega navdušenja strani državljanov. Zato je treba imeti razpravo o širitvi, o tem, kaj to pomeni eh, z vidika političnih prednosti, gospodarskih prednosti za Unijo. In takšne stvari so zares pomembne. Pa še nekaj je bilo omenjeno mislim, da je gospod Bostinaro tudi to omenil, vlogo političnih družin, skupin in strank. Tukaj to vedno povem tudi, ko govorim članom EP-ja. Uh, to ne velja samo za Balkan, tudi v drugih kontekstih to velja. Včasih določene politične sile sprašujejo oziroma postale pod vprašanje legitimnost Evropskega parlamenta in to je problem. Tukaj moramo biti čisto odkriti. Nekaj je običajna pluralizacija demokracije, to nam je všeč. Tudi sam sem politik, bil sem že premije pri nas, bil sem tudi vodja demo, eh, opozicije, všeč mi je ta razprava. Ampak ko pa gremo v neko državo in vodja opozicije reče, vlada ni legitimna, ne spoštuje svobode tiska in. Vlada pa pravi, da opozicija ni lojalna, opozicija, ko gre za demokratični režim, potem imamo pa res problem, res imamo problem. Če želimo in če vi člani parlamenta, nacionalni parlamentarci želite podpreti širitev na Zahodni Balkan, potem bi vam skromno nekaj predlagal. Povečate raven sodelovanja političnih skupin, strank v vaših lasnih parlamentih, tako da bomo lahko spostavili neko demokratično kulturo, ko gre za odnose med vlado in opozicijo, tako da boste imeli živahne demokracije, ampak demokracije, ki so stabilne. Zato sem tudi ustrajal pred tem, da moramo spodbujati to kulturo konsenza, kompromisa, ne seveda, da bi to naredili na škodo demokratič, eh, dem, demokratične razprave, živahne razprave, ki jih imamo v vseh demokracijah, ampak da bi na takšen način utrdili pravno državo in demokracijo. To je pomembna naloga za vas, pa tudi za nas kot politike. Kot sem že prej rekel, širitev ni zgolj nek birokratski, tehnokratski proces. Gre za to, da se zgradi tudi demokracija družb in da se naredi ta prehod, da se odprejo družbe in gospodarstva. In to lahko storimo sedaj. Z našega vidika v komisiji bomo storili vse, da bo to še ostalo na dnevnem redu. Odkrito vam lahko rečem in se zahvalim tudi predsedniku oziroma premijeju Ormanu za njegovo obvezanost. To leto in prihodne leto je lahko leto za napredek pri širitvi EU. To sem že večkrat povedal tudi, pa tudi na obisku v Balkanu sem to povedal, pa tudi prihodni mesec, ko bom ponovno šel tja, bom to ponovil. Sveda, koliko se bodo države obvezale, odločno obvezale reformam, da, da bodo ne le postale članice Evropske družine, kajti to so že sedaj, ampak popolnopravne članice EU. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, predsednik komisije. Za vse nas ste na vdih, prav gotovo je bilo na vdih to, kar ste ravno kar rekli. In seveda, mislim, da smo se naučili kar nekaj političnih lekcij in da jih bomo ustrezno prenesli v države, iz katerih prihajamo. No, pa pojdimo naprej. Naj se še enkrat zahvalim mađarskemu predsedstvu za to, da poskuša nek, unesti neko dinamiko v proces eh, vključevanja Zahodnega Balkana oziroma njegove integracije. Sedaj pa dajem besedo gospodu Orbanu. Hvala lepa. Naj sprva odgovorim na neko vprašanje, ki je bilo zastavljeno mađarski in se navezuje na um, državljanstvo, ki se ga dodeli mađarom, ki živijo zunaj mađarske v zamestvu. Na ta način pravzaprav bomo odpravili diskriminacijo v sosednjih državah, v eh, osrednji in vzhodni Evropi. Eh, dvojno državljanstvo je možno, tako kot naprimer na Hrvaškem, v Romuniji ali v Srbiji. Eh, In zaradi tega ne vidim nobenega razloga, zakaj bi iz tega mm, morala biti izključena Mačarska. Torej, z drugimi besedami, prekinili bomo z diskriminacijo s tem korakom. In naj sedaj hitro odgovorim na eh, druga vprašanja, ki so bila zastavljena mačarskemu predsedstvu. Naj se eh, zahvalim za vse besede in eh, hvale, čeprav mogoče so še nekoliko prezgodnje, ker se lahko zgodi, da nam še kaj spodleti. Kakorkoli že, naj začnem z neko splošno opombo. Ko smo začeli z našim delom, smo. Eh, sprejeli strateško odločitev. Odločiti so se morali o tem, med tem, ali bomo to obravnavali kot neko lepotno tekmovanje, kot nek festival ali pa kot eh, šestmesečno garanje. Odločili smo se za slednje in zato smo si tudi postavili zelo visoke cilje, kot je naprimer energetska politika, eh, širitev vprašanje eh, Romov oziroma njihova integracija in gospodarstvo. To so glavne teme. Mislim, da eh, če bomo dobro opravili svoje delo, eh, bo vse skupaj zelo smiselno in upam, da takrat po šestih mesecih na koncu našega predsedovanja si bomo zares zaslužili vaše pohvale. Na koncu današnje razprave pa mi dovolite, da bom čim bolj odkrit in iskren z predstavniki zahodno-balkanskih držav. Naša mnenja smo oblikovali in izražali na izredno uljuden način, vendar ne pustite se zavesti. Vaš položaj kot držav ki se zanimate za vstop v Evropsko unijo, je zelo težak, upoštevaje vedno večjo pesimizem in strah, ki narašča na Zahodnem Balkonu. Balkanu. To pa seveda ne moremo primerjati eh, z. Eh, tistimi uh, dvomi in strahovi, ki smo jih imeli mi pred našim vstopom. Ker hočem povedati, vsi ti strahovi in dvomi so veliko večji kot nekoč. Ne želim ničesar dramatizirati, to sploh ni potrebno, ker je situacija že sama po sebi dramatična. Vendar, eh, če bomo črtali širitev, uh, z dnevnega reda, bomo zamudili ne leta, ampak desetletja. Zaradi tega so te konference, to vrstne konference, tako pomembne in zahvalil bi se še enkrat Evropskemu parlamentu in Mačarskemu parlamentu, da sta omogočila to konferenco. Ne gre za premikanje meja Evropske unije bolj na vzhod. Ko smo mi postali članica Evropske unije, nam ni bilo treba premikati meje bolj na vzhod, eh, kajti najbolj vzhodna meja je pravzaprav v Grčiji. V, eh, na, Balkan, na Zahodni Balkan predstavlja pravzaprav neke vrste enklavo. To regijo je treba enostavno vključiti v našo združbo torej ne želimo pošiljati, pojemikati meje, ampak dejansko želimo vključiti regijo uh, v Evropsko unijo, ki je geografsko pravzaprav že v njej. In vsi ti strahovi, skepticizem in dvomi, vse to je treba odpraviti z velikimi usklajenimi akcijami. Popolnoma jasno nam je, odkar smo vstopili, kako pomembna so zavezništva in zaradi tega vas na tej poti želim spodbuditi. Ko smo se pogajali za članstvo, sam sem bil premijer konec 90-ih let prejšnjega stoletja. Ugotovili smo takrat, da je najpomembnejši zaveznik za nas prav Evropski parlament in to je tudi od takrat ostal. Najlepše hvala. Hvala lepa. Gospod Orban. Odgovori kolegov kažejo na to, da se identificirajo s tem, kar ste pravkar povedali. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Predsednik parlamenta Kuver, in jaz sam imava nalogo, da predstaviva rezultate današnjega zasedanja. Zelo sem vesel, da bom lahko dal besedo gospodu Okverju za njegove sklepne besede. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsedajoči, spoštovani gospod ministerski predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Težko je dodati kaj pomembnega k tej temi, glede na to, da je govoril že gospod Baroso, da je govoril že gospod Orban in tako naprej. Toda moja naloga je, da strnim to, kar ste povedali v zadnjih dveh dneh. Zelo eh, zanimanjem sem eh, prisluhnil prispevkom eh, včerajšnjega in današnjega dne. Mislim, da je bila to zelo plodna konferenca. Pogledali smo si integracijo držav Zahodnega Balkana z različnih vidikov. Osvetlili smo vse teme, ki so pomembne v tem procesu. Rad bi izrazil svojo hvaležnost govornikom za njihove odlične prispevke mislim, da so dali polet eh, tej temi. Po dveh dnevih razprav lahko rečemo, da sedaj bolj jasno vidimo izzive za Zahodni Balkan in Evropsko unijo. Danes lahko vse to vidimo jasneje kot prej. Tekom razprav ste povdarili, da v povezavi z kopenhagenskimi merili bi morali manjšinska vprašanja rešiti pred pristopom in to je ključnega pomena za to regijo, ki je etnično zelo bogata. Kar se tiče zonanih eh, meja, zaščite zonanih meja, priseljevanja, eh, je potrebno uvesti še dodatne ukrepe in uvesti nadzore. Ustvariti bi morali enotno evropsko politiko priseljevanja in v tem oziru bi morali okrepiti prizadevanja. Kar se tiče integracije državljanov, je bilo v delovni skupini rečeno, da je potrebno vključiti državljane. In da ima vključitev državljanov takšno težo kot politična merila študenti Zahodnega Balkana morajo dobiti možnost, da študirajo na Zahodu. Upoštevati moramo etnično in kulturno raznolikost, upoštevati pa je treba tudi socialne vidike. Treba je ustvariti delo za delovno silo in eh, vključiti to regijo v izvajanje strategije za Rome in te države morajo spodbujati druga drugo za dosego tega cilja. To je povdaril tudi ministerski predsednik Orban. Gospe in gospodje. V tem sklepu lahko potrdimo, da ni nihče od vas postavljal pod vprašaj pomena vključitve Zahodnega Balkana. Niso pa bile zastopane vse države tukaj in nekateri pomembni akteri v Evropski uniji se niso odeležili te razprave. Pogosto ste omenili, da se pojavlja tudi utrujenost zaradi širitve. Omenili pa ste tudi pojav utrujenosti zaradi čakanja na pristop. In to dvoje ne sme pripeljati do upočasnitve postopka širitve. To bi bila resna grožnja. Številni ste pozvali Evropsko unijo naj stori več, naj da temu procesu nov zagon. Ministerski predsednik Orban je v svojem uvodnem govoru dejal, da bi morali kar se da hitro zaključiti pogajanja s Hrvaško, zato da bi ulili upanje tudi drugim državam. Hvala lepa za vaše uh, zelo dragocene prispevke na tej konferenci. In naj za konec povdarim še enkrat to, kar je povedal že gospod Orban. Države, ki čakajo na članstvo ali kan status kandidatk, imajo v Evropskem parlamentu največjega, največjega zaveznika. Jaz pa predstavljam drugega največjega zaveznika za te države, to je mačarski parlament, ki bo storil vse, kar je v njegovih eh, močeh, da bi spodbujal proces širitve v smeri držav Zahodnega Balkana tekom mačarskega predsedstva. Hvala lepa za vašo udeležbo in za vašo pozornost. Eh, eh, no <laughs> Hvala lepa, gospod Kover. V svojem govoru ne bom ponavljal tega, kar je že povedal predsednik mačarskega parlamenta. Rad bi vam dal nekaj navdiha za razmislek. In rad bi se dotaknil o nekaterih stvari, ki jih je omenil že predsednik Buzek. Rad pa bi podal tudi svoje lasne izkušnje. Podati moram nekaj pripomb in sam sem pristojen v Evropskem parlamentu za stike med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Skrbim pa tudi za stike med državami kandidatkami in Evropskim parlamentom. Torej, to je moja vloga v parlamentu in govoril bom tudi iz svojih izkušenj. Ko sem eh, omenil države kandidatke, sem imel v mislih tudi tiste, ki so storile šele prve korake v tej smeri. In upam, da bo to postopek, ki bo hiter in ki bo privedel do polnega članstva za vse. Mislim, da iz tega, kar smo slišali, povsem jasno izhaja, da je to vrstno srečanje posebej koristno. To je zlasti res za komunikacijo med eh, Evropskim parlamentom in eh, predstavniki parlamentov različnih držav, kajti v ta postopek smo vsi vključeni in to pomeni, da lahko skupaj delamo korake naprej. To nam omogoča, da delamo skupaj. In to je nekaj, kar je zapisano, zapisano tudi v Lizbonski pogodbi, ki je poglavitna pravna podlaga za Evropsko unijo. Razlog pa je tudi ta, da smo mi izvoljeni zakoniti predstavniki naših ljudstev in mi moramo prispevati k napredku. In to je seveda razlog za to, da sodelujemo. Sedaj pa bi a, eh, omenil še nekaj specifičnih točk, ki ste jih povdarili v razpravi. Naj povdarim dejstvo, da imamo to razpravo v pravem trenutku. Sodelovanje in pa prizadevanje za to, da eh, Zahodni Balkan lahko postane polnopravni član Evropske unije je nekaj, kar vsi potrebujemo. To ni samo dobra zamisel, to je nekaj, kar potrebujemo in to postaja vedno pomembnejše. Gospe in gospodje, večina poslank in poslancev Evropskega parlamenta podpira širitev, to da ne želimo da a, eh, to vlečemo neskončno v prihodnost, kajti sicer bomo izgubili zagon. Določene politične skupine se ta hip krepijo in nimamo v mislih samo a, eh, euroskeptike. Če pa se bodo te sile še krepile, bodo prešele predstavljati ovire za postopek vključevanja. Širitev Evropske unije oziroma vključitev držav Zahodnega Balkana je nekaj dobrega za ljudi, ki živijo v teh državah. Hkrati pa je to nekaj, kar je bistvenega pomena tudi za vse nas, ostale. Kajti razumemo, da je o globalnem kontekstu tako, da bomo vsi izgubili, če ne bomo združeni. Ali bomo stali združeni ali pa bomo padli razdruženi. Države kandidatke in pa tiste države, ki čakajo na status kandidat, so za nas bistvenega pomena. Govorim o nečem, kar temeli na naših izkušnjah. Gospod Baroso ve, tako kot sam vem, kakšen je postopek eh, in eh, kakšne čase doživljajo države, ki so kandidatke ali pa ki čakajo na status eh, kandidatk. Mislim, da širitev vodi k večjemu napredku za vse. Nekatere države so zaradi geografskih e, in e, drugih vzrokov ostale zunaj Evropske unije in zakaj niso bile vključene. Sedaj pa si prizadevamo za to, da bi jih vključili. Mislim, da je treba Zahodni Balkan nujno vključiti pa ne samo zato, ker bi bilo to pošteno in pravično, tudi zato, ker je prišlo do zgodovinske krivice, ki jo je treba popraviti. Te države je treba vključiti. Seveda je, mora te države še kaj doseči, preden se bo ta postopek zaključil. Toda države morajo postati sposobne priključitve. kaj smo tukaj doživeli? je to, da večina poslancev Evropskega parlamenta in pa poslanci nacionalnih parlamentov želijo pospešiti proces. Vsi ste dajali, da moramo ta proces eh, pospešiti in da ne sme biti nobenih ovir, Nekatere države so eh, že mnogo dlje na tej poti, naprimer Hrvaška, eh, ampak pomagati je treba tudi drugim državam. Tisti med nami, ki so bili del podobnih eh, procesov, moramo zagotoviti, da bomo pomoč še naprej zagotavljali. Ne bi bilo pravično, če bi tisti, ki se jim je uspelo pridružiti Evropski uniji, potem zaprli vrata pred tistimi, ki bi se želeli pridružiti. Gospod Barosa in jaz to zelo dobro veva. Želimo si več ljudi, ki bi se podali na to a, lepo dogodivščino širitve oziroma Evropske unije. Priča smo globalizaciji in pa imamo raznolik pristop k upravljanju prihodnosti Evropske unije. Nobena država članica ne more postati vpliven globalni akter, samo če bomo nastopali združeno, bomo primerno okrepljeni in primerno oboroženi za to, da bomo dober globalni akter in da bomo lahko vplivali na postopke v evropskem interesu in za evropske koristi. To nam bo omogočilo tudi, da bomo lahko vplivali na mednarodne zadeve in vnašali evropske vrednote. Te pa so zelo močne in predstavljajo podlago za projekt Evropske unije. Torej, lepa hvala Viktor, lepa hvala Jose Manuel in eh, lepa hvala vam vsem, da ste prišli v Evropski parlament in da ste se udeležili te razprave. Hvala lepa tudi zaposlenim, ki ste omogočili to konferenco. Hvala lepa tudi gospodu Martinezu. Hvala lepa tudi tolmačem. Videti je, da je tolmačev eh, vedno več, eh, tu so številni tolmači, tudi tehniki so omogočili gladek potek. Imeli bomo še eno srečanje in sicer pod polskim predsedstvom. Datum imamo, nimamo pa še teme, ampak prepričan sem, da bo tudi takrat tema zelo zanimiva in da nas bo obogatila. Dovolite še osebno pripombo. Rad bi se dotaknil eh, nečesa, kar ste že omenili, namreč rad bi omenil mlade ljudi. Ne nekaj povem. Rad bi pozdravil goste, ki so z nami prihajajo iz Kastilje Manče v Španiji. To so mladi študentje, ki so prišli k nam svojimi učitelji. Hvala lepa, da ste nas obiskali. Zelo cenimo vašo prisotnost. In s tem je naše veselo druženje pri kraju. Želim vam lepo potovanje domov. Thank you.